predsednika ne bo potekala nobena razprava, ne sme potekati nobena razprava, katere tema ni so volitve za predsednika oziroma preverjanje mandatov. Tako da ne bom sprejela nobenih pripomb, nobene razprave ne bo. Ukvarjali se bomo izključno z volitvami predsednika. To je tudi v skladu z poslovnikom skladu z poslovnikom smo dolžni izvesti volitve predsednika. 13. člen poslovnika predvideva, da lahko kandidate predlagajo politične skupine ali 40 poslancev. V skladu z poslovnikom smo dobili tri kandidature za mesto predsednika. O tem sem vas obvestil že včeraj, bom pa še danes enkrat prebral kandidate. Kolega nič diva. Prosim, če ustanete, gospod Deva. In pan Martin Šo. Gospod Martin Šolc, prosim. I pani Diana Wallis. In gospa Diana Wallis. Naj povem še, da so me kandidati obvestili, da sprejemajo kandidaturo. Prosim vas, da ne zapustite svojih eh, mest predčasno, kajti navodila bom podal v polščini. Tako da, če boste zapustili svoje mesto in ne boste imeli na glavi slušalke, verjetno ne boste razumeli, kaj pravim v skladu z 14. odstavkom, 14. členom, prvim odstavkom, se izvoli predsednik, ki prejme absolutno večino glasov. Absolutno večino oddanih glasov. Neveljavne glasovnice veljajo kot neoddane glasovnice. To je zelo preprosto pravilo. naprej. Bi žrebali osem kolegic in kolegov, ki bodo prevzeli nalogo štetja glasov. Z žrebom bomo ugotovili, kdo bo to. Izbrali jih bomo iz celotnega števila vseh eh, poslank in poslancev, ki imajo pravico glasovanja. To je glasovalna skrinjica, volilna skrinjica z imeni članov in iz nje bom izvlekel imena poslancev, ki bodo preštevali glasove. Tukaj imam glas, porsedino. Borselino. Kolega Borselino, gospa Borselino, se strinjate z tem, da štejete glasove? Gospa Borselino je naša prva kandidatka za štetje glasov. Sogur. Gospod Šogur. Šogur. Please stand up. Prosim, če vstanete. Sprejmete nalogo? Da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 Lepa, odklanjam to funkcijo, hvala lepa. Ah, sorry, sorry. Congratulations, Ben, anyway. Gospa je noseča, čestitke. Great. So, we will vote a uh, substitute. Bomo izbrali eh, namestnika. Namesto vas, gospa Stiller. Bravo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 Ni tukaj? Potem bomo izbrali nekoga drugega. Poc. Poc. Poc je naslednje žrebano ime. Se strinjate? Hvala lepa. Next is uh, Boris. Naslednji je gospod Boris. Do you agree? Prevzemate funkcijo? Ne. Gospod eh, predsednik, pravkar sprijemam delegacijo kazaške opozicije, zato moram zapustiti sejo. No, potem bomo mm, izbrali nekoga drugega. Bago. Pago. Se strinjate? Odlično, hvala. Is, uh, Naslednji je Kalinovski. Prevzemate funkcijo? Da. Kalfin, naslednje ime prevzemate funkcijo in še zadnje ime Perelo Rodriguez. Where is he? Where is he? Do you agree? Great. Se strinjate prav. Kolegice in kolegi, naj vam razložim, kako bo postopek potekal naprej prosim poslanke in poslance, ki so bili izžrebani za preštevanje glasov, da se mi pridružijo tukaj spredaj in zasedejo mesta za predsedniškim pultom, torej tih osem kolegic in kolegov, ki smo jih izbrali jih prosim, da pridejo naprej po vrstem redu, v katerem so bili izvoljeni. V tem vrstnem redu bodo pristojni za posamezne skrinjice. Gospod Borselino A, B, gospod Šogor C, E, pa na Jotov F, H, Poc, I, K, Bago, L, M, K, Kalinowski, Nr, Kalfin, S, Pereilo, Rodriguez, T, Z. Osem kolegic in kolegov, torej prosim, da pridejo naprej in zauzamejo mesta za predsedstvom in se mi pridružijo za nekaj minut. Če pridete zdaj naprej, prosim. If you could come and to stand up behind me. Prosim, da pridete naprej in se postavite za menoj. are missing. Two colleagues, please. Dva nam še manjkata. Prosim, če pridete naprej na podi za menoj. Šest vas je že tukaj, dva še manjkata. Dva mi še manjkata. Proszę Państwa. Because you, but they were near, near the urna.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 ustrezna navodila. Zaprosili smo vas, da ste, si to preberete. Lahko seveda razumem, da si vsi tega niste uspeli prebrati, zato vam naj razložim posamezne faze volitev. Najprej bomo razdelili glasovnice v vojnicah. Glasovnice in vojnice lahko razdelimo že sedaj torej glasovnice in ovojnice lahko zdaj začnete deliti vsem poslankam in poslancem. Prosim pa vas, da mi prisluhnete še naprej. Zdaj torej k postopku volitev. Naj vas še enkrat spomnim, da je za izvolitev potrebna absolutna večina veljavnih, oddanih veljavnih glasovnic. Potem, ko boste prijeli glasovnice, vas bomo prostili, da dodate znak pri ostrezni škatli, pri ostreznem imenu torej z znakom označite izbranega kandidata. Izberete lahko samo eno osebo. Če bosta označena dva ali trije kandidati, bo glasovnica neveljavna. Tudi, če boste dodali opombe na glasovnico, bo listič neveljaven. Lahko pa vnašate korekture, popravke, popravke, če se boste zmotili in obkrožili napačno ime, potem lahko dobite novo glasovnico, če vrnete neveljavno glasovnico nazaj. Prosim, da ostanete na svojih mestih. sam bom samo otvoril glasovanje in potem zaključil glasovanje. Vsi, ki sodelujejo pri glasovanju, morajo biti zapisani v zapisniku, zato vas prosim, da se podpišete v seznam prisotnih, ki, seznam, ki ga boste našli ob eh, posamezni skrinjici. Prosim vas tudi, da se podpišete legitimirate z veljavnim dokumentom. Glasovnice prosim vložite v ovojnice, jih prepognite in oddajte v skrinjice. Potem pa bodo pristojni zaščiti glasov te glasovnice tudi prešteli. Kolega Šluter ima vprašanje k postopku izvolitve. Ja, gospod predsednik, v skladu z poslovnikom eh, mora jo kandidati oddati posodobljeno različico ekonomskih interesov. So to storili, namreč tega nismo dobili. Tak, eh, to te sprave zostave takže formalnje spravzone. Proši to je urejeno in uh, kandidati so tudi oddali, prijavili interese v skladu z novimi pravili, imamo za to tri mesece časa. Zdaj bom otvoril glasovanje in vas prosim, da se podate k volilnim skrinicam. Very good.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

Dragi kolegi, preveril bom, ali ste opravili z glasovanjem, z odanjem glasovanj. A, B, gospod Borselino, ste zaključili? Gospod Borselino? A, B, gospod Borselino? skrinjica AB ste končali ali še ne? Ok, you are coming, ok. Uh, box C, E. C do I. Gospod Šogor, ste zaključili z glasovanjem? Da. Da. skrinjica F do J. Gospod Panajotov, ste zaključili? Kolega Panajotov, imate izbrane vse glasovnice? Not yet. Okay. Še ne. Bomo počakali. Okay. I will wait.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 Uh, mr paul our colleague box kolega paul skrinjica lm ste zaključili dobro kolega bago nedur ste končali prav kolega kalinovski s ste zaključili Okay. Uh, colleague Calfin. Kolega Calfin. S, ste končali? Six people okay. that didn't vote. And če... Šest jih ni glasovalo. Potem pa TDZ. Perelo Rodriguez, ste vi zaključili? Da, odlično. Želi še kdo glasovati? Ste vsi glasovali? Predstavljam glasovanje, zaključen glasovanje. Zdaj prosim števce glasov, da grejo v R1101, kjer bodo prešteli glasove. Do takrat bomo se prekinili. ponovno bomo začeli ob eh, ustreznem signalu. Videli boste tudi ustrezno sporočilo na zaslonih. Čez 30-40 minut bo zazvonil zvonec, tako da se boste takrat eh, vrnili v plenarno dvorano. Približno 40 minut, za toliko časa pa prekinjamo sejo. Hvala.